Potem pa še četrto, zadnje sporočilo. Prejeli smo grozne informacije iz Irana. Od začetka leta je tam bilo usmrčenih trikrat več ljudi kot v istem obdobju lani. Posebej nas skrbi smrtna kazen proti političnim desidentom pozivam iransko vlado, da izreče moratori za smrtne kazni in da to smrtno kazen tudi črta iz kazenskega zakonika te države. pa še druga sporočila, podpisi pravnih aktov v okviru rednega zakonodajnega postopka. Obveščam vas, da bo v sredo predsednik eh, sveta skupaj z mano podpisal zakonodajne akte v skladu z